Ičiju. Ta razprava je sedaj zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Pabla Zalbe Bidegajna in pa Herbena Jana Herbrandija. Gre za preiskavo glede merjanja emisij v avtomobilskem sektorju. Besedo dobi najprej gospod Zalba Bidegajn. Eh, Hvala lepa gospod predsedujoči. Pred približno enim letom je Volkswagen eh, pred Agencijo za zaščito okolja ZDA uporabo mehanizmov za odklop merjanja emisij eh, in s tem so seveda vplivali na homologacijo svojih vozil v ZDA. Prvo vprašanje, ki si ga moramo tukaj zastaviti, je, zakaj tega škandala nismo odkrili v Evropski uniji? Zakaj v Evropski uniji nismo bili sposobni odkriti goljufijo takšne razsežnosti? Seveda na ta vprašanja ne moremo dobiti enostavnega odgovora, ampak eh, je pa na to vplivalo veliko dejavnikov. Prvič, primankljaj Evrope. Primankljaj Evrope zaradi pomankanja integracije. Če bi mi bili resnično združene države Evrope, potem do tega škandala sploh ne bi moglo priti. Če bi bili mi združene države Evrope, potem bi naši potrošniki, torej na milijone evropejcev, ki vsak dan uporabljajo avtomobil, bili bolj zaščiteni. Tudi, če bi imeli enoten pravosodni sistem, bi bili organi za nadzor bolj zaščiteni. Pa še več dejavnikov je, ki pojasnjujejo, zakaj smo se znašli v takšni situaciji. Najprej ohlapna zakonodaja iz časa komisarja Ferhojgena. Tudi to je razlog za to, zakaj nismo prej odkrili tega škandala. In zakaj je do njega sploh lahko prišlo. Prav tako moramo biti samokritični. Komisar Ferhojgen se je z nekaterimi izmed naših kolegov pogajal o zakonodaji, ki se je časoma izkazala za neučinkovito. Potem je prišel komisar Tajani, skušal je popraviti situacijo, skušal je predlagati zakonodajo, ki bi bila bolj ambiciozna, ko gre za zmanjševanje emisij NOX. Eh, vsi vemo, kakšne so tukaj pomankljivosti. Tudi v parlamentu smo odobrili poročilo, predlog, kjer smo se zavedali razlike med dejanskimi emisijami in pa emisijami, eh, ki jih ugotavljajo pri testiranju vozil. No, ampak zdaj je trenutek, da se zazremo v prihodnost. Naši državljani od preiskovalnega odbora pričakujejo, da, naš, da bomo našli resnico in da bomo našli odgovore, s katerimi bomo lahko sprejeli ukrepe, eh, zato da nikoli več v prihodnosti ne bo prišlo do takšnih goljufi. Prav gotovo se vsi kolegi strinjajo, da bomo prišli do te točke. Kriza predstavlja tudi priložnost in to je pač kriza, ki jo je potreboval avtomobilski sektor, zato da bi se lahko prilagodil zahtevam glede emisij v 21. stoletju, eh, da bi lahko zadostil potrebi po novih oblikah mobilnosti. Dohodki 11 milijonov družin je tukaj na kocki, zato moramo biti dovolj strogi, ne samo zato, da bomo ohranili dohodek teh družin, ampak tudi zato, da jim bomo omogočili boljšo prihodnost. que deberíamos haber conocido este fraude. Prav gotovo bi morali prej odkriti to goljufijo, ampak sedaj se moramo posvetiti iskanju resnice in zazreti se moramo v prihodnost. To je najpomembnejše. Z veseljem sem delal z mojim kolegom iz Nizozemske in prav gotovo bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. In enako velja tudi seveda za druge kolege poročevalce v Senci. Hvala. Gospod poročevalec, sedaj pa dobi besedo soporočevalec, gospod Hrebrandi. Štiri minute imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V začetku se moram zahvaliti soporočevalcu Pablu Zalbi. Odlično sva sodelovala do sedaj in prav gotovo bo tako tudi v naslednjih mesecih. To umestno poročilo je predvsem postopkovno poročilo in zato obstaja dober razlog, kajti mi smo z našim delom šele dobro začeli. Je pa v poročilu zapisana pomembna politična točka in sicer to, da pozivamo komisijo, da najbolje in hitreje sodeluje z našim preiskovalnim odborom. Eh, no, eh, odkar smo sprejeli to poročilo, moram reči, da je komisija izboljšala sodelovanje z nami in upam, da bomo eh, s tem dobrim sodelovanjem tudi nadaljevali. Naš preiskovalni odbor je do sedaj zbral veliko tehničnih dokazov. Pogovarjali smo se z proizvajalcem, proizvajalci avtomobilov, z proizvajalci programske opreme za akademiki, z predstavniki narodnih organizacij. Uh, Um, torej, opravili smo z tehničnim delom našega dela in sedaj smo šele začeli z politično platjo naše preiskave. Organizirali smo zaslišanja komisarjev, začeli smo z nekdanjimi komisarji Dimasom, Potočnikom, Verhojgenom, Tajanjem in pa sestali smo se tudi z trenutnimi komisarji Djenkovsko in Pavelom sestali se bomo oziroma organizirali bomo tudi zaslišanja nacionalnih ministrov v naslednjih tednih. Eh, tega se veselim in res pozivam tiste ministre, ki še niso potrdili svoje pristojnosti, naj to naredijo. Evropska demokracija pomeni tudi to, da morajo nacionalni ministri prevzeti svojo odgovornost. Slišali smo tudi ameriško EPA in pa nacionalne organe za homologacijo. Kaj smo odkrili do sedaj? Ugotovili smo, da je šlo za veliko več kot za Volkswagen. Tudi drugi avtomobilski proizvajalci eh, uporabljajo odklopne naprave, ko se temperatura zviša na 17 stopinj Celzija ali pa po 22 eh, minutah, torej gre za te 20-minutne cikle. Problem je torej eh, večji, ne gre samo za Volkswagen. Še vedno imamo veliko vprašanj, ko gre za vlogo držav članic. Izvajanje evropske zakonodaje je dosedaj bilo zelo pomankljivo in eh, o tem se bomo morali temeljito pogovoriti za nacionalnimi ministri. Pa še neko vprašanje je tukaj pomembno. Zakaj je trajalo toliko časa, da bi dobili te, resni, te resnične eh, teste, eh, ki bodo merili emisije pri realni vožnji. Komisija je potrebovala za to veliko, veliko let dlje, kot je napovedala in eh, treba je ugotoviti tudi, zakaj se je to zgodilo. Uh, Eh, ne na zadnje, sedaj mineva približno eno leto, odkar je izbruhnil ta škandal. Od takrat je bilo storjeno veliko, ampak še vedno imamo na evropskih cestah na tisoče dizelskih vozil, ki ne spoštujejo trenutne zakonodaje in o tem smo včeraj razpravljali z komisarko Bjankovsko. Eh, vesel sem, da je ona sedaj eh, se tukaj zelo angažirala. Čakamo še na sprožitev nekaterih postopkov za ugotavljanje kršitev, ampak prav gotovo se bo to spremenilo, prav gotovo vse skupaj še vedno precej temelji na prostovoljni osnovi in to je treba spremeniti. Veselim se naslednjih mesecev, poročilo, končno poročilo bomo pripravili marca naslednje leto in upam, da bomo takrat ugotovili ne samo, kaj se je dogajalo v prihodnosti, ampak da bomo lahko sprejeli tudi nekaj pomembnih lekcij za prihodnost, kajti ravno to je najpomembnejši del našega dela. Hvala lepa, sedaj dobi besedo komisarka Bjankovska. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. To je zelo pomembna razprava. Vesela sem, da sem lahko tukaj. Najprej bi se zahvalila obema poročevalcema za njuno delo. Skoraj eno leto je menilo, odkar je izbruhnil škandal v zvezi s podjetjem Volkswagen in več kot šest mesecev je menilo, odkar je odbor EMI se začel svoje delo. Za obe institucije je to pomenilo intenzivno obdobje, torej za parlament in za komisijo. Lahko vam zagotovim, da sem naredila kar največ za to, da bi delovali na pregleden način, da bi polno sodelovali z parlamentom v prihajajočih mesecih in pa vse do zaključka dela preiskovalnega odbora. Jaz sem naredila vse, kar je bilo možno, zato da bi odgovorila na vsa vaša vprašanja. Vem, da z odgovori niste popolnoma zadovoljni, ampak eh, še naprej se bomo trudili. Prepričana sem, da je to najboljši način, kako lahko ugotovimo vsa dejstva in kako lahko odločimo o tem, kakšna je najboljša pot naprej za komisijo kot zakonodajalce in za države članice, ki morajo izvajati zakonodaje. Pa tudi industrija je se dobila priložnost za to, da se modernizira in da postane okoljsko bolj zavedna. Eh, pričakujemo, da bodo tudi države članice pripravljene na sodelovanje in da bodo delovale pregledno. Komisija je povabila države članice naj preučijo eh, prisotnost odklopnih naprav eh, v vozilih na svojem teritoriju, da sedaj so samo Nemčija, Francija in Italija pripravile te poročila ta poročila, ki so na voljo tudi uh, javnosti. Komisija je konec julija Evropskemu parlamentu podala prvi pregled nacionalnih preiskav, ampak nažalost še nimamo celotne slike. Podatki, ki so jih predložile države članice, niso popolni in še vedno je veliko nerešenih vprašanj, kjer potrebujemo dodatna tehnična pojasnila. Jaz osebno sem razočarana z trenutnim stanjem. Potrebujemo te tehnične podatke, zato da bomo lahko sprejeli neodvisno sodbo o tem, kaj se je zgodilo. Države članice sem naprosila naj dajo na razpolago te informacije komisiji in še naprej bom pritiskala na njih. Ob tem pa bom skušala nadzorovati napredek nacionalnih preiskav. In še nekaj besed o odklopnih napravah. Uh, te so že 18 let v Evropski uniji prepovedane, že 18 let. Eh, zakonodajne določbe so tukaj jasne. Proizvajalci avtomobilov in homologacijski organi niso nikoli postavljali pod vprašaj teh pravil. Če proizvajalci ne spoštujejo teh pravil, mora zato prevzeti določene posledice, kajti takšna je zakonodaja. Um, skušala bom zagotoviti konkurentno interpretacijo teh pravil na celotnem enotnem trgu in zato smo skupaj z mojimi službami ponudili praktične smernice nacionalnim organom o tem, kako um, opravljati svoje delo. Upam, da bo to zagotovilo dosleden pristop v celotni Evropski uniji. Izvajanje je trenutno največji problem, s tem se je treba nujno soočiti. V trenutni situaciji smo se znašli zaradi slabega izvajanja in pa slabega tržnega nadzora. Zato je treba okrepiti trenutni sistem. Potrebujemo nov nadzorni sistem pod nadzorom komisije in pa za medsebojnim nadzorom držav članic. Treba je uvesti tudi sankcije in kazni. Samo na ta način bomo odpravili probleme, s katerimi smo danes soočeni. To je tudi bistvenega pomena za ponovno spostavitev zaupanja naših državljanov, ki je bilo tukaj res močno oškodovano. Komisija je januarja letos predložila svoj predlog in sedaj je odvisno od Evropskega parlamenta in pa sveta, kaj boste naredila. Svet še ni sprejel svojega stališča um, v odboru za notranjo trgovino gospod Dalton pripravlja svoje poročilo, uh, prav tako pa želimo čim prej sprejeti nov predlog. Upiranje potrebnim spremembam je razočarajoče. Če želimo, da je predlog ambiciozen, potem nujno potrebujemo vašo podporo. Upam, da bo delo odbora EMIS pokazalo, kako pomembno je, da sprejmemo spre, spremembe, če želimo, da bo naš homologacijski sistem deloval. Zato vas vse pozivam, da nam pomagate tlakovati to pot v prihodnost. Če se bo to zgodilo, če se to ne bo zgodilo, potem intenzivno delo preiskovalnega odbora ne bo prineslo želenih rezultatov. Komisija je zavezana sodelovanju z vami. Komisija pozdravlja vaše umestno poročilo in uh, vsem skupaj nam želim veliko uspeha v prihajajočih tednih in mesecih. Hvala, gospa komisarka. Sedaj bomo slišali izjave v imenu političnih skupin, potem pa nas čaka glasovanje. Zato prosim, da v tem trenutku razprave ne uporabljate modrih kartonov. Kolega Kariš, v imenu Evropske ljudske stranke. Gledajte, kongs, eh, komisar Skonz, me je zgandri izpust gad. Gospa komisarka, Šest mesecev je že menilo, zaslišali smo veliko prič, strokovnjakov, akademikov, predstavnikov nevladnih organizacij, eh, gostili smo tudi proizvajalce avtomobilov, tudi eh, predstavnike komisije, bivše in sedanje.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 Zato smo skušali spodbuditi uporabo dizelskih motorjev, skušali smo vplivati na obnašanje naših potrošnikov, ampak ob tem smo spregledali naslednje. Dizel ima nižje izpuste CO2, ampak veliko više izpuste eh, dušika, eh, dušikovega oksida, se pravi eh, NOX-a. Ti so pa prav tako škodljivi za okolje in zdravje. Eh, torej, ignorirali smo te stranske učinke, ki so zelo škodljivi. Leta 2007 smo sprejeli normo Euro 6. In takrat še nismo rešili problema emisij, ki so uh, bile v praksi veliko više kot pa ob preizkušanju v laboratorijih. Prav tako nimamo usklenega pristopa na ravni Evropske unije. Tako, sedaj se moramo iz tega nekaj naučiti, ne smemo ignorirati več stranskih učinkov, razviti moramo takšne teste preverjanja, ki bodo upoštevala tudi pogoje pri realni vožnji in bolje treba usklajevati ravnanje držav članic. Prego, Katrin gospa van brempt za sd dve minuti imate. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa predsedujoča. Torej, kot je komisija že povedala, eh, je pred enim letom izbruhnil škandal Volkswagen, ki nas je vse zelo šokiral, kajti gre za največjo, eh, najbolj znano evropsko eh, podjetje. Istočasno pa je bil eh, šok eh, tudi v tem, da niso bile naše institucije, evropske institucije in nadzorni organi tisti, ki so škandal razkrile, temveč eh, ameriške institucije. In zato je sveda dobro, da smo vzpostavili preiskovalni odbor prvi po desetih letih v Evropskem parlamentu. Ključno je, da pridemo do resnice. Odbor EMIS mora tudi ponovno vzpostaviti zaupanje v evropsko zakonodajo in v evropske proizvode. Prišli smo nekje do polovice tega dela in odkrili smo, da ne gre samo za Volkswagen, temveč za številna druga podjetja, ki izkoriščajo pravne in druge vrzeli za to, da se eh, izogibajo mm, zahtevam eh, na področju emisij. To pomeni, da eh, se je izkazalo, da smo v zadnjih desetih eh, letih priča 4 do 5 krat višjim, višjemu, večjemu obsegu emisij, kot smo pričakovali. Torej, zelo smo bili veseli, ko smo prisluhnili vaše izjavi včeraj, gospa komisarka. Pomembno je, da prilagodimo strategijo Vsak dan eh, prihajajo na naše trge avtomobili, ki eh, izpuščajo previsoke emisije eh, v zrak. In to bo zelo pomembno tudi v prihodnosti. In eh, kot članica tega odbora eh, močno upam, da bomo vsi v sodelovanju s komisijo in drugimi eh, premostili naše politične razlike in rešili ta problem. Hvala lepa za EKR, gospod Henkel. <clears throat> Gospe in gospodje, poreg kriminalnega ravnanja Volkswagen je preiskovanje odbora razkril tudi nesposobnost Evropske komisije. Nekdani komisar za industrijo Günter Verheugen, predhodnik eh, naše komisarke, eh, je ob mojem vprašanju moral priznati, da so bile evropske direktive preveč ohlapne. Prav tako moramo priznati, da so tukaj ameriški standardi veliko višji kot evropski. In kot je bilo že povedano, so bili ravno američani tisti, ki so odkrili ta škandal, ne pa evropejci. In na podlagi tega moramo um, logično ukrepati. Prvič, Komisijo moramo pozvati naj pri pogajanju o TTIP zahteva tudi, eh, tudi harmonizacijo zakonodaje o izpustih pri lahkih vozilih. Eh, to lahko ima velike prednosti, eh, izboljšana, izboljšano zaščito ljudi na obeh stranih Atlantika pred emisijami, ki so škodljive za zdravje, drugič um, stroške za proizvodnjo različnih eh, sistemov zanišanih emisij lahko znižamo in pa eh, na ta način lahko tudi dokažemo prednosti, ki jih lahko prinesejo takšni sporazumi. Tako bi lahko komisija na pozitiven način prispevala k eh, sprejemljivosti TTIP-a. Hvala lepa, gospa Harancova, za Alde dve minuti in pol imate. Važna, pa nikom. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospa komisarka, evropski državljani doslej niso prejeli objektivnih in izčrpnih dejstev o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Eh, mandat eh, EMISA oblikuje jasna vprašanja v zvezi z nepravilnostmi, eh, do katerih je prišlo in pa pomankljivosti pri nadzoru pri nadzoru uporabe odklopnih naprav, naprimer. Torej, dejanske uh, emisije bi morali biti predmet ustreznih meritev in do tega bi lahko prišlo oziroma do razkritja je lahko prišlo samo eh, zaradi tega, ker so to razkrile Združene države, čeprav eh, smo že kar nekaj let vedeli, da dizelska eh, vozila eh, presegajo eh, dovoljene emisije in da testi niso ustrezno izvajani. Komisija pa je kljub temu trdila, da se ni zavedala nobenih nepravilnosti, veliko vprašanj ostaja neodgovorjenih in če ne bomo ponudili jasnih odgovorov, potem ne bomo mogli ponovno vzpostaviti zaupanja Evropskega potrošnika v evropske proizvode. In to je zame glavno vprašanje. In zato bi pozvala naše poročevalce, da pripravijo eh, jasno in pa bralcu prijazno končno poročilo. Vsak evropski državljan eh, bi moral v tem poročilu najti jasne odgovore glede tega, kaj se je zgodilo in kdo je za to odgovoren, kdo je odgovoren za te razkrite nepravilnosti prepričani smo, da mora ta preiskava privesti do jasnih eh, zaključkov, eh, do jasnih eh, naukov, ki morajo biti tudi ustrezno vključeni v novo zakonodajo v zvezi z meritvami emisij v avtomobilskem sektorju. Prav tako tudi avtomobilska industrija v Evropi čaka na odgovore. Torej, to je industrija, ki predstavlja 12 milijonov delovnih mest v Evropi in če bomo uh, predolgo čakali, bomo lahko tudi mm, posegli eh, v razvoj avtomobilske industrije. Mislim, da je velika napaka tudi v tem, da svet pri tem ne sodeluje, kajti vse inštitucije bi morale to narediti. Gospod Silikotis. Hvala lepa za besedo. To prvi, to prvo poročilo eh, se osredotoča samo na program dela, tu ni nobene politične ocene o tem, kaj se je zgodilo in nobenih uh, zaključkov. Nasprotno, očitno je, da gre tu za politične odgovornosti. Že leta 2010 in to študija eh, skupnega raziskovalnega središča leta 2013. Vse to je pokazalo, da je prišlo do manipulacij eh, emisij, da, do manipulacij testov eh, in uh, Vsi pa trdijo, da niso ničesar vedeli in eh, tudi države članice, kjer je prišlo do teh eh, kontrol, so trdile, da niso eh, ničesar vedele o tem. Ampak jasno je, da emisije v dejanskih voznih okoliščinah so veliko više kot v laboratorijih, kot pri laboratorijskih testih. Torej. In, um, to pomeni, da tako komisija kot države članice niso ustrezno izvajale eh, zakonodaje in eh, treba je pač eh, pogledati zadevi v oči. Torej, tu imamo težavo z podjetji, ki niso upoštevale pravil, ki so se izogibale testom in to je v končni fazi privedlo do škandala, ki ga poznamo. Torej, eh, sodelovali bomo z poročevalci, poročevalci v senci, zato da bomo prišli do rezultatov. Naš cilj je, da eh, pridemo do eh, ustreznih rezultatov in da preprečimo take, tako izkoriščanje in to na škodo državljanov. Ah, Hvala lepa. Torej, pred enim letom je prišlo do škandala uh, Volkswagna in to je res škandal za celo avtomobilsko uh, industrijo. Torej, aprila in maja so uh, ameriški organi že uh, prejeli podatke o teh eh, eh, neustreznih rezultatih. Takrat še eh, nismo vedeli za odklopne naprave. Združene države oziroma njeni organi so se obrnili na Volkswagen in želele odgovore. In na prvem, drugem, tretjem, petem sestanku je Volkswagen lagal in lagal in lagal. Na to so Eh, ameriški organi novembra 2015 um, pač razkrili uh, ta uh, škandal in uh, Volkswagen je končno priznal to goljufijo in na to je začel odpoklicovati svoje avtomobile, torej v prvem valu, drugem, tretjem. In ameriški organi eh, so želeli samo to, da Volkswagen dokaže, da so emisije ustrezne eh, po tem, ko so bila vozila odpoklicana. In zopet Volkswagen tega ni storil. Na to je prišlo do tožb, eh, do nadomestil eh, potrošnikom in kaj to pomeni. Obama in njegova administracija ni naredila nič drugega kot to, kar pač morajo storiti, opravljati svoj poklic. Uh, Kaj pa smo mi storili v Evropi? Mi smo imeli eh, te podatke že eno leto prej, se pravi po zimi 2009-2010 in komisija niti enkrat ni pobarala podjetja z istim vprašanjem, kot eh, um, so to storili leto kasneje ameriški organi zakaj ni prišlo do nobenega postopka glede kršitve, zakaj je komisija del te vzrote. In zopet ameriške oblasti so zavrnile uh, odpoklic vozil um, Volkswagna, medtem ko uh, am, evropske uh, oblasti pa to sprejemajo. Uh, Vi pa ste tu pred nami danes eh, in ničesar niste storili. Zakaj ste niste odzvali na eh, ta odpoklic? Zakaj eh, niste mm, izplačali nadomestil oziroma odškodnin potrošnikom? Zakaj niste sprožili nobenega postopka zaradi kršitve? Zakaj niste ničesar storili? kako nameravate vzpostaviti eh, zaupanje mm, potrošnikov in državljanov, ki ga potrebujemo. Gospod eh, Evi, FDD, oziroma gospa Evi, se upravičujem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, eh, tudi če je prišlo do preiskovalnega odbora relativno hitro, Eh, in eh, da je bilo tudi umestno poročilo relativno hitro pripravljeno, pa vidimo, da je v njem še cela vrsta pomankljivosti. Nekaj pa je jasno. Eh, ti mehanizmi prikrivanja so samo vrh ledene gore. Torej, ne bom šla v podrobnosti tega poročila, naj povem samo to, da uh, je pred nami preiskovalno poročilo za dizelske uh, avtomobile, torej Euro 5. In uh, to poročilo je res uh, klofuta za našo, naš preiskovalni odbor, ki zopet vodi za nos evropske državljane. To poročilo izuzema celo vrsto eh, pomembnih vprašanj. Tu je omenjenih 15 eh, eh, avtomobilov, 15 podjetij, naprimer Fiat, ki je testiran v tovarni Fiat v Torinu, medtem ko drugi avtomobili so morda testirani eh, v laboratorijih, nimamo nobenih številk, ne vemo, kaj se dogaja. Eh, in eh, torej zlasti gre tu za ti, ta podjetja, ki so najbolj mm, osumljena, da so proizvajale avtomobile z precej višjimi emisijami, kot so dovoljene. Torej, eh, eh, tu Fiat, na primer, prav gotovo poskuša eh, prikrivati podatke in to je tudi poročilo ministerstva ustrezno pokazalo. Gospod Precel. Gospod Wir haben neben der tatsache dass vw ganz offenkundig hier geht Gospe in gospodje, ob vsej vednosti, da Volkswagen krši zakonodajo, smo lahko tudi v delu preiskovalnega odbora ugotovili veliko. Ugotovili smo, da komisija nima dovolj nadzora nad izvajanjem zakonodaje. Prav tako pa očitno komisija ne razume svojih nadzornih pristojnosti, tistih nekaj malo, ki jih ima. Gospa Bjankovska, že štiri leta krožijo govorice, da obstajajo škandali, potencijalni škandali, ne samo pri Volkswagnu, ampak pri številnih drugih avtomobilskih proizvajalcev. In eh, vsaj zdaj bi lahko zahtevali od vseh proizvajalcev, da vam predložijo ustrezne dokumente, pa niste ukrepali. Prav tako nam niste pojasnili, kako lahko ukrepate proti državam, ki so zavezane, da vam predajo informacije. Niste ne podali ustreznih predlogov za spremembo zakonodajo. Gospe in gospode, če želimo zakonodajo v Evropi imati resno, če želimo zakonodajno eh, regulirati takšna območja, potem moramo za to predvideti tudi določene varovalke. Namesto tega pa se moramo sedaj zanašati na ugotovitve ameriških organov. In eh, seveda pri tem določeno vlogo igrajo tudi gospodarski interesi ZDA ali pa Evropske unije. Eh, nujno moramo razviti naše sisteme preverjanj. Ne moremo se tukaj zanašati na ZDA in ne more biti to dovolj, da mora Volkswagen v ZDA plačati visoko. Potrebujemo tudi drugačne ukrepe hvala lepa to je bila zadnja intervencija eh, skupin, političnih skupin eh, prosim vse kolege da se držite časa ki ga imate na voljo kajti sicer eh, bomo imeli težave z urnikom gospa komisarka kolegi in kolegice v odboru EMI sodelujemo intenzivno, upravljamo zelo tehnično delo. Prepričan sem, da smo uspeli doseči veliko napredka. Še naprej moramo analizirati dejstva, podatkov. Eh, seveda pa uh, ima takšna tema tudi vedno tudi politično razsežnost. Nekateri menijo, da so nekateri komisari in pa komisija vedeli za te goljufije, ampak dokaza za to še nismo slišali. Nedavno smo slišali špekulacije, da nekdani komisar za okolje, potočnik, o tem svojega kolega Tajanja celo uh, obvestil v pismu, ampak tudi za to ni dokazal. Eh, tudi čudilo bi me, kaj ti potočnik je pred odborom EMIS rekel, da sploh ni posumil, da bi obstajala takšna naprava. Kako je naj napisal to pismo, če sam ni vedel za to? No, pred nami je sedaj drugi polčas dela EMIS, eh, dela odbora EMIS. In predlagam, da v tem drugem delu pustimo politične špekulacije ob strani in da se posvetimo tehničnemu in objektivnemu delu. Pri komisiji so obstajale, komisiji so bile znane te razlike med laboratorijskimi testi in pa realnimi testi že dolgo časa. Uh, Eh, in zato se zauzemamo z, za sisteme, eh, za prenosne sisteme za merjanje emisij, zato da bomo lahko tudi pri realni vožnji merili emisije. Prav tako predolgo traja sprejemanje naše zakonodaje. Se pravi, naloga odbora je, da razjasni dejstva, da se odpove, drugič, da se odpove političnim igricam in pa Tretjič, da zakonodajo v bodoče formuliramo na takšen način, da goljufije več ne bodo možne. Danc, per un minuto e trenta, prego. Gospod Danc, minuto in pol. This is a, a time as... A... Ja, torej sedaj si moramo pogledati, kaj je preiskovalni odbor odkril. Slišali smo že, da je prišlo do odločitev, ki so privedle do tako visokih emisij. In večkrat je bilo že rečeno, da nimamo dovolj znanja, nimamo dovolj um, podatkov o učinku eh, dizelskih motorjev na javno zdravje. In razlog za to je tudi v tem, da eh, obstaja cela, cela vrsta načinov, kako se izogniti odgovornosti tako v državah članicah, ki eh, krivijo Evropsko unijo, komisijo, ki krivi eh, države članice, avtomobilska industrija pa na ta način izkorišča vse te vrzeli in ostaja nekaznovana. Torej, tu prihaja do uh, ogromnega uh, razhajanja med uh, zakonodajo in pa dejstvi in zato je zelo pomembno, da ta preiskovalni odbor zagotovi, da prihodna zakonodaja ne bo vsebovala istih vrzeli in da ne bo omogočila takšnega izkoriščanja teh vrzeli, da bo jasna z drugimi besedami. Ključno je, da delamo skupaj, eh, ključno je, da to ne eh, postane neka eh, politična tekma med desnico in levico, kajti vsi moramo delovati skupaj za to, da bomo ta problem rešili. Gospod Demesmaker, hvala lepa. Torej, pozdravljamo umestni Eh, umestno poročilo tega preiskovalnega odbora, torej tudi kot podpredsednik eh, tega eh, odbora lahko ugotovim, da smo pač naredili nekaj napredka. Problem je v tem, da zakonodaja ni uspela opraviti svoje naloge, laboratorijski testi kažejo precej nižje emisije kot testi v realni situaciji in če želimo eh, zagotoviti, da bo, bo lahko eh, zavarovali eh, ustrezno tehnologijo, ki bo omogočila, da emisije ne bodo presegale dovoljenih emisij, torej zakonodaja lahko um, pač do neke mere eh, zagotovi eh, te ukrepe, ampak eh, ne more pa zagotoviti naprimer izvajanja teh ukrepov. Moramo se osredotočiti na naslednje. Moramo ugotoviti, kaj se dejansko zakonodaja, ponuditi rešitve in pa spodbujati dobre prakse. Gospod Torvalc, hvala lepa gospod predsedojoči, hvala lepa komisarki Bjankovski bom govoril švedsko za moje voljivce doma. Zelo zanimivo se nam zdi, eh, kako smo se znašli v tej uh, uh, hecni situaciji. ZDA e imajo zelo jasna pravila in potrošniki so prejeli očkodnine, kajti jasno so uh, Eh, pokazali, da eh, so bile uporabljene pač tako imenovane odklopne naprave. V Evropi pa smo v drugačni situaciji in to me skrbi. Torej, ne gre samo za to, da v Evropi imamo te odklopne naprave, temveč eh, imamo tudi možnost manipuliranja dejavnosti. To pomeni, da uh, pri testiranju sploh ne razpolagamo z ustreznimi informacijami. In zopet to pomeni, da Volkswagen ni edini krivec. In za državljane, za potrošnike je eh, izjemno pomembno, da lahko zelo jasno pokažemo, da komisija in člani komisije niso sodelovali pri tem uh, procesu, kajti če tega ne boste dokazali, potem bo komisija tista, ki bo kriva, da državljani ne bodo prejeli očkodnine za vso izgubo, ki so jo utrpeli. In zato bi res eh, pozval komisarko, da zelo resno vzame to vprašanje in da nam res eh, poda informacije, ki jih potrebujemo.

tisoč eh, avtomobilov je tu eh, v igri samo v Evropi. Na področju okolja je največji izziv ta, da moramo vzpostaviti zaupanje potrošnikov. Moramo vsi pokazati, kaj lahko storimo. Avtomobilska industrija je pokazala, česa je zmožna. Evropska komisija pa mora pokazati, da imamo eh, stroga pravila, moramo razkriti krivce, moramo se naučiti iz napak in moramo zagotoviti, da se to ne bo več ponovilo. Gospod Ajhud. Hvala lepa, hvala komisarki, da ste se nam pridružili. Če si samo pogledamo to, kar smo se naučili v eh, zadnjih šestih eh, mesecih preiskovalnega odbora, naj povem, da se vsi strokovnjaki strinjajo glede tega, eh, da ne potrebujemo nobenih odklopnih naprav, da zato ni nobenega tehničnega da nobene tehnične potrebe ni za to. Eh, in vsi um, avtomobilski proizvajalci imajo uh, programsko uh, opremo, ki to omogoča, naprimer. Um, Fiat uh, to odklopi po 22 minutah, nekateri pri določeni temperaturi, ampak uh, nobeno noben proizvajalec eh, avtomobilov ni eh, obsojen oziroma izpostavljen zaradi uporabe teh eh, naprav. Torej, zanima me, kdaj bo komisija naredila, kar je potrebno, da bo te umazane avtomobile odstranila z naših cest. Hvala lepa. Minuto in pol ima gospod Helmer. Hvala lepa. Torej, naj najprej čestitam kolegom, kaj ti razprava je veliko bolj zanimiva kot umestno poročilo ki ga je v celoti podprl preiskovalni odbor. Torej, to poročilo je zanimivo v tem smislu, da nima nobene vsebine in sklicuje se samo na lastne dokumente. Naprimer, prvi odstavek, sam, v prvem odstavku preiskovalni odbor eh, sam sebe podziva k izvajanju svojih nalog eh, in tako dalje bi pa izpostavil eno besedo v tem poročilu. V četrtem odstavku je zapisano, da morajo eh, vlade eh, in pristojni organi v eh, nacionalnih državah opravljati svoje delo. Torej, ta parlament in evropske inštitucije prav gotovo nimajo nobene pristojnosti za to, da nacionalne organe in nacionalne vlade k čemorkoli pozivajo. In to mislim, da danes ni več možno. Gospod eh, Jalk, izvolite. Spoštovani kolegi, pozdravljam delo preiskovalnega odbora, ki je zelo eh, natančno in ki kaže na vsa, eh, vse napake naše avtomobilske industrije. Obžalujem lahko samo to, da pri teh tehničnih vidikih Eh, ne upoštevamo eh, torej, eh, te trgovinske vojne med ZDA in Evropo na področju avtomobilske industrije. Torej, tu se ne upošteva dovolj tega sovražnega ozračja med um, Eh, ZDA in pa eh, Evropo. Eh, evropska avtomobilska industrija je naredila ogromen napredek na področju dizelskih motorjev in zelo bi bil vesel, če bi bilo to poročilo tudi na politični ravni bolj ofenzivno. Gospod Belet, dve minuti. Hvala lepa, predsedojoči. Dobro jutro vsem. Spoštovana komisarka, spoštovani kolegi. Torej, eh, polovico dela preiskovalnega odbora smo že opravili in mislim, da imamo eh, dober pogled v to, kaj eh, se je zgodilo in kaj lahko naredimo za to, da se temu v prihodnosti izognemo. Gospa komisarka, mislim, da je odgovornost deljena. To smo včeraj tudi v zaslišanju ugotovili. Nobena noben organ, eh, noben odbor tega eh, eh, parlamenta nima popolne podobe o tem, kako se je to odvijalo na tehnični ravni. Torej, kako so bile uporabljene te odklopne naprave pri dizelskih eh, motorjih. Nacionalni organi so tisti, ki morajo izvajati evropsko eh, zakonodajo, eh, ki so jo sprejele vse države članice, vseh 28. In komisarka, tu smo od vas odvisni. Pomembno je, da se te nadzornike tudi nadzira in da se, kot je povedal kolega Helmes, vso to zakonodajo tudi ustrezno izvaja. Zato je tudi nadzor tako pomemben. Evropa ima še vedno eh, najboljše avtomobile, najbolj okolju prijazne avtomobile in zato je pomembno, da ohranimo to pionirsko ulogo na področju čistih eh, tehnologij. Eh, ta um, meja 80 mg uh, uh, mora ostati in moramo jo spoštovati. Uh, In eh, moramo pritisniti na avtomobilsko industrijo zato, da naredijo eh, še korak naprej na tem področju. Torej, um, avtomobilska industrija nas je eh, vse razočarala, tako kot nas kot potrošnike in zato je pomembno, da odbor v tem poročilu zagotovi, da se uh, uh, omogoči uh, vzpostavitev ponovnega zaupanja. Si. Ali sprejmete modri karton? <coughs> spoštovani kolega torej eh, pozdravljam eh, vaš eh, prispevek in želel bi poudariti transparentnost in pa dobro metodo dela preiskovalnega odbora ampak zanima me kaj bi bilo če bi se odbor odločil da preiskava ne bo opravljen kako si predstavljate, da bo delo tega preiskovalnega odbora pripomoglo k vzpostavitvi zaupanja potrošnikov in preprečevanju, da bi se takšna situacija ponovila v prihodnosti? Hvala lepa, hvala za vprašanje. No, najprej Menim, da je o povezovanju, o predstavitvi vseh dejstev in dokazov eh, povsem jasno. To je potrebno izpostaviti, dati na mizo eh, v smislu popolne preglednosti. Potem so, eh, tu, eh, je tu zakonodaja, ki se nanaša na eh, homologacijo in podobno. Tu je potrebno čim prej napredovati in sicer eh, skladno s svetom, zato da dobimo robustno eh, zakonodajo na tem eh, področju. Besedo za minuto 30. Eh, tu želimo zagotoviti spoštovanje normalnih pogojev za vožnjo Eh, avtomobilov In več let smo eh, potrebovali, da smo prišli do teh preskusov eh, v, eh, v realnem življenju. Še bolj zapleteno pa je, da zagotovimo spoštovanje, da predvidimo tudi sankcioniranje nespoštovanja norm in predpisov. In medtem, ko morajo državljani sami vedno zakonodajo spoštovani. Tu so vprašanje, vprašanja eh, tudi eh, javnega zdravja in zdi se, da vse to ne deluje dobro. In Eh, sama sem, eh, glob, sem resnična evropejka in zato menim, da imamo odgovornost, da iz tega škandala potegnemo določene konsekvence, da se zavemo svoje odgovornosti za to, da bodo vsi zainteresirani spoštovali zakone in samo zogane, eh, zakone. In eh, to je tudi razlog za obstoj tega preiskovalnega odbora. Ne gre za to, da se eh, tu, naprimer, da je tu tarča industrija in da se lotimo industrije, temveč, da vzpostavimo zaupanje potrošnikov in državljanov, da zagotovimo tudi eh, ustreznejšo mobilnost ob spoštovanju okolja eh, in s tem, da zagotovimo dolgotrajnejše zaposlitve. In to je tisto, kar me spodbuja v mojem poslanstvu in eh, to, me, eh, to je tudi moj, moja motivacija evropske poslanke. Uh, Gospod Dalton, hvala lepa. Pred enim letom smo ugotovili, da Volkswagen goljofan uporabnike avtomobilov. Vprašanje je, kako je to, da regulatori tega niso opazili, ne v Evropi, ampak tudi drugod po svetu. Če družba želi goljofanti, potem noben sistem ne bo 100% varen, ampak poskrbeti moramo, da bo goljofani zelo zahtevno in težko izvedljivo. Nova pravila glede testiranja že veljajo, to je del odgovora, prav tako pa imamo nove predloge za nadzor nad trgom strani komisije. Zdaj pa drugi ključni del. Čim prej moramo ukrepati. Ta odbor bo seveda preučeval trenutne zadeve in poročilo naj bi bilo pripravljeno naslednje leto. Homologacijo imamo, to je dober sistem, vendar nacionalne administracije morajo to izvrševati tako, kot je treba. Bodimo torej jasno. Volkswagen je pretental vse, ne samo tiste v Evropi. Potrebujemo ustrezen medsebojni pregled držav članic, potrebujemo pa tudi pravila na nacionalni ravni in ravni EU. Potrebujemo sistem, ki deluje, lahko uspemo, vendar zaščititi moramo potrošnike in okolje. Časa pa več ni veliko. Hvala. Gospod Ferija, za dve minute izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospa komisarka, kolegice in kolegi. Avtomobilski sektor se sooča z velikimi težavami. Prihaja do ponarejanja in goljufi. To pomeni, da so mesta izpostavljena povečanemu onesnaževanju. Študije kažejo, da 70 tisoč ljudi na leto umre prezgodaj zaradi onesnaženosti z NOX ali dušikovim oksidom. Dizelski motori naj bi bili glavni vir onesnaževanja v urbanih območjih. Mesta imajo težave z izboljševanjem kakovosti mest, zato potrebujemo evropsko politiko in seveda Evropska komisija mora delovati tako, kot je treba. To je naloga evropskih državljanov. Spodbujati moramo tudi evropsko industrijo, čeprav nekateri največji akteriji ne ravnajo pošteno. Industrijska dejavnost je nekaj, kar moramo podpirati, vendar prav gotovo nam bo to uspelo na dolgi rok, le če bomo pošteni. In zagotoviti moramo boljše členske pogoje za svoje državljane, prav tako pa potrebujemo bolj trajnostna mesta in bolj trajnostna omrežja. Spodbujati bi morali čiste in obnovljive vire energije in seveda moramo paziti tudi na konkurenco. Žalostno je, da nam ni uspelo ukrepati glede goljufi na področju izpustov. Prvi so ukrepali drugi. Mi moramo storiti tako kot američani, ugotoviti moramo, kdo je kriv, zaščititi pa moramo industrijo in njene interese, pa seveda tudi potrošnike. Upamo, da nam bo komisija pomagala in da bo vsaj dobro opravila svoje delo glede odnosa z Evropskim parlamentom. Vedeti moramo, kaj moramo spremeniti, zato da bomo poskrbeli, da se bo zakonodaja izvajala tako, kot je treba. Tega do sedaj še nismo videli in seveda s tem ne želimo nadaljevati. Hvala, gospa Konečna, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Da. V nanizanki, da premijej, pravijo, da če ne želiš, da se izvije resnica, je treba oblikovati parlamentarni odbor. In zelo sem vesela, da je Evropski parlament izkoristil to predložnost in da je dejansko oblikoval tak eh, preiskovalni odbor. No, smo pa soočeni s komisijo, ki ne želi sodelovati z nami avtomobilska industrija podaja izgovor za izgovorom in tako naprej. Preiskovalni odbor bo ugotovil to, kar vsi že vemo. Ta škandal je bil znan vsem, vendar vsi so pomagali pri njegovem prikrivanju. Boriti pa se moramo proti tistim, ki so ravnali tako neodgovorno in ki so bili tako arogantni. Izpostaviti moramo resnico. Hvala predsednici preiskovalnega odbora in hvala vsem tistim, ki sodelujejo z nami. In to kaže, da je mogoče najti razloge. Hvala, gospod Deli, izvolite. Gospa komisarka, pred enim letom je izbruhnil ta škandal. E, to je bil škandal v svetovni avtomobilski industriji. In e, eno leto po odkritju. E, goljufiji ni bilo nič narejenega, razen tega, da je bil ustanovljen naš odbor. Komisija ni naredila nič, prav tako države članice. E, nihče ni naredil nič zato, da bi se spoštovali evropski zakoni glede e, emisij in da bi zaščitili potrošnike. Eno leto že puščamo evropske potrošnike, e, da e, trpijo posledice zaradi tega. Američani so prejeli nadomestila. Rekli ste, da boste eh, sprožili eh, postopke zaradi kršitev proti državam članicam. To je prvi korak. Ampak eh, kaj boste še naredili? Francoska vlada ščiti enega največjih onesnaževalcev v Evropi. Moramo zagotoviti, da ne bo več primerov, kot je Dieselgate. Naredimo končno neodvisno Evropsko agencijo za certifikacijo vozil in zahtevajmo tudi preklic vseh vozil, če se ugotovi goljufija. To je vaša naloga, nujno morate ukrepati. Hvala. Lej. Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren. Gospa komisarka, gospe in gospodje, odbor deluje že od marca tega leta. Slišali smo tehnične strokovnjake, predstavnike nevladnih eh, organizacij, avtomobilske industrije in tudi nekdanje eh, komisarje. In eh, tudi hvala vsem, ki so hitro prišli do enega gosta, je vse skupaj zelo dobro delovalo. Eh, kar zadeva rezultate, mislim, da je treba jasno eh, razlikovati med eh, ilegalnimi napravami za odklop in emisijskimi vrednostmi v cestnem prometu. Ilegalni izklopi so, kot že pove beseda, ilegalni. To je treba kaznovati in to je tako predvideno tudi v zakonodaji. Prav tako imamo lahko dvome ali obtoževati samo Volkswagen. Če si na primer pogledam, Eh, italijansko podjetje Fiat, kakšni so trenutno naslovi eh, v časopisju in jasno je treba povedati, da je treba vse skupaj zelo močno preveriti. Eh, drugič, z meritvami, ki bodo zdaj sledile, so te legalne naprave brez smiselne. Laboratorijske meritve, ki nimajo z realnostjo nič opraviti. Evropska raven je dala rezultate. Mi smo obrali pravo pot in tudi komisar Tajani je ustrezno sodeloval. Eh, tretjič eh, potem eh, zaščita ugradnih delov in te naprave, da je to bilo možno, gre za hvala strokovnjakom. In tako kot je, smo že slišali, um, in lahko rečem tudi kot eh, inženir pravim, eh, da eh, potrebujemo možnosti, ki so legalne za odklop, kajti pri različnih temperaturah oziroma pri drugih um, pogojih oziroma razlogih mora biti možno zaščititi tehniko. Uh, Eh, samo še ena eh, pripomba eh, na splošno v zvezi s odborom. Imel sem občutek, da gre pravzaprav skoraj med nekaterimi za že nekakšno zaroto zoper potrošnike in interese okolja. Tako so govorili, vendar pa se je skazalo in mislim, da lahko rečem, da temu ni tako. Poslanec Pavluči za eno minuto. Masimo. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Delo, ki ga upravlja preiskovalni odbor, je jasno pokazalo, da je škandal s Volkswagnom samo vrh ledene gore. Ne gre le za goljofivo uporabo odklopnih naprav. Zadeva gre še dlje. Od leta 2007 do 2011 je bilo znano, da so avtomobili na cesti izpuščali 7 do 8 krat več emisij, kot je bilo navedeno v laboratorijskih preizkusih. In to je seveda vplivalo tudi na kakovost zraka v mestih. In to je zelo pomembno, kajti tehnologija je napredovala, izpusti dušikovega oksida so zdaj lahko manjši. Spremeniti moramo homologacijske sisteme, narediti jih moramo ustrezne namenu. Seveda moramo poskrbeti, da bomo lahko bolje zaščitili potrošnike. Hvala, gospod Zlotovski. Hvala lepa. Pričinom povolanja tej komisiji poważnie nadvrnežil požem zaufanja za. Dobro, da smo ustanovili ta odbor. E, zdaj evropski državljani manj zaupajo vozilom in tudi e, nacionalnim in evropskim organom. ko nekdo kupi avtomobil, eh, je to pomembno zanj, pomembno pa je tudi nasplošno za evropsko gospodarstvo in za trg dela v številnih državah članicah, eh, tudi v moji državi na Polskem. Nažalost eh, je bilo veliko zaslišan strokovnjakov, ki niso pripeljali do ničesar. Ponarenje podatkov je bilo namerno. Eh, ko je šlo za preizkuse na novih vozilih. Upam, da bo odbor EMIS eh, dosegal svoj namen in da bomo ugotovili, kdo ima glavno odgovornost za vse to, kdo mora prejeti sankcije eh, za svoje goljufije. Ne želim pa, da to postane splošna značilnost evropske avtomobilske industrije. Gospa Lopez Vermeho. Tukaj zdaj predstavljamo politične ugotovitve. Eh, obstajali so eh, elementi goljufij. Veliko je bilo tudi eh, goljufij v letalskem prometu, pa ni nihče ukrepal. Na zaslišanjih so komisija in pa predstavnika avtomobilske industrije uh, govorili stvari, ki so si nasprotovali. Eh, torej, eh, šlo je tudi za nesmisle. Mislim, da bi morali več govoriti o tehničnih standardih in bi jih morali tudi spoštovati. Možno je, da je ta primer samo vrh ledene gore, ko gre za določanje standardov strani uh, koncernov na stotine ljudi umre vsako leto zaradi dušikovega oksida in zato moramo tako zelo ustrajati pri tem poročilu. Hvala. Hvala lepa. Julija Redo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Smo pri polčasu in temeli odbora se že majajo komisija ne daje dostopa do dokumentov, čas zapravljajo tako pri IRC kot pri komisiji. Razlaga za to je najbolj neumna, kar je mogoče, vključno s tem, da je bil dokument prevelik in da komisija ni menila, da so dokumenti relevantni. Včeraj je komisarka Bjankovska povedala, da je nezadovoljna, kaj ti države članice naj bi ne posredovale podatkov. Gospa komisarka, zdaj lahko vi zasijete v najsvetlejši luči. Dajte nam dostop do dokumentov, pomagajte nam. Preiskovalne pristojnosti Evropskega parlamenta so prikrajšene. Nekdani komisar se naprimer sploh ni želel pojaviti pred našim odborom. Mislim, da bi morali spremeniti 198. člen in dodati pravico, da prisilimo nekoga, da se pojavi pred našim odborom. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Štefanec. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospe in gospodje, ta odbor, preiskovalni odbor, je bil oblikovan v dva namena. Prvi namen je bil ta, da bi preiskali, kaj se je dogajalo z družbami, ki so dolgo goljufale evropsko družbo. In drugi razlog je bil, da bi ponovno vzbudili zaupanje potrošnikov v evropske izdelke. Delo tega odbora naj bi vodilo do tega, da bodo pravila bolj jasna in bolj v skladu z realnostjo. Povedati moram, da mislim, da smo dosegli nekaj napredka v razpravah s komisijo. Strinjamo se, da izpustov ne bi smeli meriti samo teoretično, ampak dejansko tudi v prometu in da bi pravila morala veljati enako za vse. Vendar povedati moramo jasno in glasno, da vse države članice ne sodelujejo tako, kot bi lahko in zadeva je pač zaradi tega nekoliko bolj zapletena in teče počasneje. Prav tako je treba upoštevati še nekaj. Na tisoče potrošnikov je bilo zavedenih. V ZDA mora podjetje plačati na tisoče dolarjev vsakemu posamezniku v Evropi, pa teh nadomestil ne želijo izplačati. Če želimo ponovno zagotoviti zaupanje državljanov Evropske unije, moramo storiti vse za to, da bodo tudi evropski državljani deležni ustrezne in poštene kompenzacije za te njihove laži. Naš namen ni kaznovati avtomobilske industrije, naš namen je spodbuditi inovacije in uvedbo novih tehnologij. Vendar Evropska unija bi morala oblikovati pošteno okolje za vsa podjetja in vsi bi morali slediti pravilom. Hvala. Gospod Ertug, za minuto, izvolite. Ja, grazie, presidente. Hvala, predsedojoči, drage kolegice, dragi kolegi. Pretekli tedni mislim, da so zelo dobro pokazali, da je ta preiskovalni odbor zelo potreben. Iz dosedanjih zaslišanj eh, lahko potegnemo naslednje sklepe. Eh, Evropska eh, komisija Eh, se je eh, izmikala našim vprašanjem, delovnanje sploh ni odgovarjala, Evropska komisija svoje lastne zakonodaje ne pozna oziroma je ne želi poznati in prav tako tudi ne ve, kakšna poblastila ima oziroma ne želi vedeti, kakšna poblastila ima. Eh, še posebej očitno je, kako države članice realizirajo zakonodajo oziroma je ne implementirajo. Naprimer, ko gre za spor za neko hladilno sredstvo v avtomobilih, eh, se komisija takoj eh, pojavi za postopkom o kršitvi zakonodaje, eh, kar pa, ko pa gre za direktivo o homologaciji, so stvari spet drugačne. Mislim, da so države članice tudi so odgovorne, vendar pa je jasno, da je Evropska komisija tudi sokriva za to, ker ni postala dejavna. Hvala. Hvala. Ehm, Gospa Gerling, za minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala poročevalcema za to umestno poročilo. Poročilo ni zapisanega nič posebnega, ampak mislim, da pač opisuje postopek zaenkrat. Mislim, da gre za dve poti tukaj. K temu sem se pridružila, zato ker sem bila poročevalka o kakovosti zraka. In na začetku procesa smo slišali predstavitev, to je zdaj pred približno tremi leti. In v tej predstavitvi je bilo jasno, da so se zavedali, in to je bila predstavitev GDNV, da obstajajo razlike med preizkusi v laboratoriju in tem, kar se dogaja v realnosti. In od takrat sem odločena, da bi morali poskrbeti, da pridemo do dna tej zadevi. V tej preiskavi torej tečeta dve poti, politična in tehnična. In Poskrbeti želim, da bomo na koncu potegnili prave politične lekcije, da bomo razumeli, zakaj deli komisije, ki bi morali sodelovati, da bi zagotovili zdravje potrošnikov, niso sodelovali, zakaj niso dovolj hitro sodelovali in zakaj niso dovolj resno imali svoje naloge. Poskrbeti pa moramo, da bomo oblikovali sistem, s katerim bomo poskrbeli, da se to nikoli več ne bo zgodilo. Hvala lepa, gospod Niedermayer. Dve minute, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V lanskem letu smo se zelo veliko naučili. Veliko o Volkswagenu, pa tudi veliko o izvrševanju pravnega reda EU. Govorili smo se o tem, kako in naučili smo se tudi veliko o tem, kako deluje porazdelitev odgovornosti med EU in državami članicami. Lekcije so bile trdne pot je bila trnova, ampak mislim, da smo se naučili veliko. Mislim, da to ne bo predrago za industrijo, potrebujejo le jasna pravila, ki jih bodo lahko sprejeli. Mislim, da kazanje s prstom ne sme biti del našega projekta. Posvečati se moramo prihodnosti, to je najbolj pomembno. Začeti pa moramo z razumevanjem osnovnih dejstev in zdaj bom nekaj poskusil predstaviti. Prvič, mislim, da bi lahko na cestah imeli samo avtomobile, ki bodo spoštovali vsa pravila. To moramo zagotoviti, zato ker so pravila jasna in samo tako se bomo izognili nepotrebnim tveganjem za zdravje. Prav tako vemo, da je tudi obstoječe dizelske avtomobile mogoče spremeniti tako, da bodo v skladu z pravili. Tehnologija se hitro razvija in tudi to moramo upoštevati. Prepozno smo uvedli boljše laboratorijske preizkuse, zdaj smo na pravi poti in poskrbeti moramo, da bo spreminjanje avtomobilov za namene preizkušanja prepovedano. Prav tako bi morali biti tehnološko neutralni, podpirati pa bi morali tudi neodvisno preizkušanje. Vsi smo zaspali, zdaj pa je čas, da ta poraz spremenimo v nov sistem, ki bo pomagal vsem. Hvala. Hvala lepa, gospa Šaldemoze, za minuto. Izvolite. Kristel, izvoli. Hvala lepa. Software i millioner af biler på det europæiske marked handler ikke kun om. Nee gre samo za goljufije pri motorjih, ampak gre tudi za posledice na življenja ljudi. Eh, eh, veliko več izpustov dušikovih oksidov v atmosfero je bilo zaradi tega. Eh, veliko ljudi umre prezgodaj zaradi dihalnih bolezen, bolezni, skoraj toliko, kot jih umre na cestah zaradi prometnih nesreč v tem odboru skušamo ugotoviti, zakaj ta škandal ni bil odkrit že prej. Vse kaže na sistemsko napako. Zdi se, da nihče ni vedel, kaj se dogaja. In vsi zdaj zavračajo odgovornost eh, do inštitucij in držav članic. Tisti, ki so izvajali homologizacijo, so eh, tudi bili neuspešni. In naši sistemi, ne smejo imeti toliko zaupanja v vozila, moramo vse preveriti in prevzeti odgovornost. Ta škandal moramo preiskati in vzpostaviti nov sistem, ki bo bolj upošteval eh, ljudi. Hvala, gospod Tošenovski, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Delo preiskovalnega odbora nam zagotavlja lep pregled nad eh, tehničnimi specifikacijami dizelskih motorjev. Veliko smo se naučili, kar zadeva tehnične vidike, pa tudi zakonodajne postopke. Sam osebno sem se veliko naučil. Veliko je bilo političnega pritiska, da bi zmanjšali izpuste CO2, zaradi tega so potem proizvajalci začeli uporabljati goljofive metode. Zaradi tega so tudi oblasti potem zašle v težave. Rezultat dela tega odbora, po mojem mnenju, nam bo povedal več o tem, kaj se je dogajalo na ravni podjetja in tudi v zakonodajnem postopku. Naučili pa se bomo veliko tudi o zakonodajnem delu v prihodnosti. V zakonodaji moramo poskrbeti, da bomo imeli ustrezna pravila in tudi ustrezne homologacijske postopke. Hvala, gospod Gambus, izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsedujoči. Eh, Preliminar. 13. julija smo soglasno sprejeli vmesno poročilo, tako smo sprejeli tudi mandat, ki nam je bil eh, dan eh, zaradi teh goljufij, ki so prizadela številna vozila po svetu. Dobili smo torej mandat, ki ga moramo izpolniti in zato želimo, da bi bilo to poročilo potrjeno. To bo omogočilo, da bo naš odbor lahko temeljito preiskal te zadeve. Gre pa za primer, ki ga je težko raziskovati. Poslanci in poslanke tega odbora, ki smo hkrati eh, člani odbora ITRE in odbora ENVI, vemo, da se moramo boriti z različnimi interesi. Ampak zato, da bomo dosegli ponovno industrializacijo Evrope, potrebujemo tudi jasno strategijo, ki bo eh, upoštevala tudi okolje in zdravje ljudi. Staviti pa je treba seveda tudi na inovativnost. Eh, zdaj je na nas, da osvetlimo ta primer. Tudi eh, komisar Ferhojgen eh, je tukaj imel svojo vlogo. Ta konflikt oziroma ta goljufija se je zgodila, ko je bil on v komisiji in ni dobro razjasnil tega primera. Seveda pa moramo gledati tudi v prihodnost, moramo biti transparentni. In zato zdaj s tem poročilom pozivamo komisijo, države članice in vse eh, pristojne organe in akterje naj spoštujejo načelo lojalnega sodelovanja z našim preiskovalnim odborom. Tako bomo lahko še izboljšali delo, ki je bilo opravljeno do sedaj. In uh, tako bomo tudi uh, zagotovili uspešnejše izvajanje zakonodaje. Državljani in njihove pravice so Eh, nam najbolj pred očmi. In zato moramo te stvari razjasniti in zato moramo eh, zaščititi tudi ta sektor, ki nudi ogromno delovnih mest v Evropi. Hvala. Dali minuto, hvala. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Vsako leto na tisoče evropejcev, tisoče otrok zboli zaradi onesnaženosti v naših mestih. To ni nič novega. Pravila naj bi bila jasna, pravila, ki to preprečujejo. No, do danes pa se dogaja prav nasprotno. In to ni omejeno samo na enega proizvajalca avtomobilov, več družb proizvaja avtomobile z izpusti, ki so do desetkrat višji od trenutnih omejitev. Nacionalne oblasti ne smejo več gledati skozi prste proizvajalcem, ki zlorabljajo pravila. Ne moramo več tolerirati tega, da proizvajalci avtomobilov preprosto računajo na to, da jih nacionalni regulatori ne bodo ujeli pri delu. Poskrbeti moramo, da bodo vsi spoštovali pravila, zato moramo izvesti preiskavo, potegniti sklepe in podati priporočila, zato da se to ne bo več ponovilo. Hvala. Hvala, kolegica Dali. Zdaj pa gospod Van Dalen, izvolite eh, eno minuto. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Veliko soglasja je bilo v zvezi s tem odborom za preiskave. Želeli smo več informacij iz vseh strani. Ampak eh, to soglasje med nami v parlamentu eh, lahko tudi mine, ko bomo začeli oblikovati predloge za prihodnost. Eh, imamo veliko povezav med eh, avtomobilsko industrijo in eh, Eh, državnimi organi, potem veliko je lobiranja, kako bomo obvladali ta problem. Edina pot naprej je, da eh, oblikujemo avtomobile za prihodnost, torej čiste avtomobile brez emisij. Električna vozila, prav tako vodik, vozila na vodik, to eh, so vozila prihodnosti. Mislim, da bi morali uh, to eh, raziskati in čim prej eh, tudi uresničiti. Hvala. Gospod Rozati. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Naj se najprej zahvalim eh, poročevalcema za to poročilo. To je dober povzetek šest mesecev našega dela v preiskovalnem odboru. Vendar pa naš mandat še ni bil izpolnen, veliko dela nas še čaka veliko dvomov eh, tudi še obstaja, veliko je neodgovorjenih vprašanj. In vsi v tej hiši pričakujemo končne zaključke in rezultate. Tega pa ne moremo doseči brez tesnega sodelovanja z Evropsko komisijo. Na sestankih smo eh, pogosto krivili Evropsko komisijo, ker ni eh, dobro vzpostavila postopkov za testiranje in homologacijo komisija ni bila samo pozna pri ukrepanju, ni bila to samo komisija, ampak tudi eh, parlament eh, je pozno zaključil svoje poročilo o testiranju v realnih pogojih. Države članice niso ukrepale pravočasno, eh, ko je bilo treba umakniti prizadeta vozila. Na koncu pa so trpeli predvsem potrošniki zaradi onesnaženega zraka. Upamo, da bo skupina Volkswagen eh, dala ljudem nadomestila za svoje nezakonite dejavnosti. Eh, želimo pa tudi takojšnje kazni za vse, ki so bili upleteni. Zdaj se moramo osredotočiti na zakonodajno delo. Treba je eh, končati tretji in četrti svežen o vožnji v realnih pogojih. Nekaj časa še imamo. Na ta način bomo izboljšali okvir za emisije iz avtomobilskega sektorja. Zdaj je čas, da zagotovimo, da tako slabega upravljanja ne bo več. Mi, Evropski parlament, eh, smo tukaj zato, da zaščitimo naše državljane in potrošnike. Hvala. Gospod Zorinjo, za eno minuto izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. V interesu evropske industrije in državljanov je, da Evropa predstavlja vodilno vlogo pri prehodu na pametno mobilnost. Pametna mobilnost eh, izboljšuje življenjske pogoje, eh, ustvarja tudi nove eh, pogoje za konkurenčnost. In tukaj je naš odbor EMIS že dosegel dobre rezultate ljudje iz industrije in ustreznih institucij morajo iziti iz svojega udobnega položaja in razložiti eh, ljudem, kaj se je dogajalo. No, ko gre za homologacijo emisij v EU in izven EU, če to spremenimo, ne bo nič več enako. Uporabljene so bile odklopne naprave, to vemo. In komisarka, za nas je zelo pomembno, da se proti temu borimo. Treba pa je tudi skoreniniti kulturo, ki to omogoča. Eh, veliko je goljufij, ki se dogajajo in ki omogočajo tako stanje. Eh, mi eh, v odboru EMIS želimo zagotoviti, da tega ne bo več v prihodnje. Hvala. Gospa Grapini, v postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Ena minuta. Domna komisar, vreau de la bun început să... Hvala za besedo. Komisiji se želim takoj na začetku zahvaliti za uh, njeno delo. Vendar pa tukaj eh, veliko govorimo tudi o državah članicah, primerjamo jih z ZDA. Sama sem poročevalka v Senci glede harmonizacije v imenu moje skupine. Eh, no, pri homologaciji. Eh, gre za to, da počakamo na rezultate odbora EMIS. Eh, torej, najprej potrebujemo zaključke našega preiskovalnega odbora, potem bomo lahko podali naše zaključke. Zakonodaja v ZDA je veliko eh, blažja, vendar pa obstaja sistem prostovoljnega upoštevanja, prostovoljne skladnosti vsaj eh, tudi ukrepi za zaščito eh, potrošnikov in pa industrije. Sama prihajam iz eh, industrijskega sektorja. Vem, kako težko je, če pride do neizpolnevanja zakonodaje. To je treba spoštovati. Zakonodaje je vedno treba spoštovati.

se je pokazalo, da je konkurenčnost nemške industrije včasih lahko vprašljiva. Um, torej obstaja tudi temna stran. 2015 uh, eh, sem sam pozval k preiskavi. Na ta način bi lahko proučili Volkswagen in tudi druge proizvajalce avtomobilov. Odgovor komisije pa je bil, da so bile že izvedene študije v državah članicah in da. Torej, izkazalo se je zdaj, da, uh, obstaja, da so obstajali poskusi umešavanja v uh, rezultate testov pri podjetjih. Uh, mislim, da bi uh, morali to objaviti. Zdaj imamo preiskovalni odbor. Uh, In to je priložnost, da osvetlimo to industrijo. 2. marca leta 2017 upam, da bodo ljudje od zunaj videli, da nam je uspelo s preiskovalnim odborom. Hvala. Gospod Blanko, to je velik kolektiven eh, neuspeh. Nekateri so skušali goljufati z goljufivimi mehanizmi in sicer so goljufali državljane. Eh, prav tako so odgovorne države članice in komisija. Komisija je tudi doživela neuspeh. Eh, prejšnji komisar je dovolil, da so eh, norme preveč fleksibilne, da se lahko razlagajo po svoje, ni uveljavil novih pravil, s katerimi bi zagotovil, da se to ne bi več ponavljalo. Gre pa tudi za neuspeh držav članic. Nacionalni organi imajo dolžnost da nadzorujejo te zadeve in da jih tudi preiščejo, tako da se eh, eh, taki eh, dogodki, ki napadajo okolje in državljane, ne bi več ponavljali. To moramo vzeti na znanje. Zagotoviti moramo, da v prihodnje tega ne bo več, kaj ti gre za naše zdravje, gre za okolje. Govorimo pa tudi o industriji, ki ustvarja delovna mesta. To vrstne goljufije eh, prav tako ne pomagajo industriji, ki je zdaj eh, osumljena. Hvala. Hvala. Gospa Majzner. Hvala, predsedojoči. Odbor očitno nečesa ni razkril, so pa tudi ugotovitve, eh, ki se mi zdijo smiselne in dobre. No, po eni strani, če to povzamem, Volkswagen je 80 eh, miligramov, ki so eh, dopuščeni v Kaliforniji, eh, to je lahko dosegal samo za goljofijo in to je seveda kaznivo. V Evropi je mejna vrednost bistveno višja in za vse ki so to eh, želeli vedeti, je obstajal eh, visok eh, faktor tolerance, skratka trikrat več. Zato se zdi, da je pravni položaj v Evropi drugačen kot v ZDA. Iz tega se moramo naučiti, da je seveda pomembno zniževati emisije, kar zadeva toplogredne pline, CO2, vendar pa moramo poskrbeti tudi za čist zrak in za manj škodljivih snovi. Tu moramo imeti ustrezne okvirje, tako tako, da bo industrija lahko realistično eh, proizvajala in da bomo imeli tudi tako rekoč zdrava vozila. In potem moramo vse skupaj seveda eh, kontrolirati eh, in ehm, nadzirati. Hvala. Verlej. Gospod Kaputo. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Večkrat smo omenili vodilno vlogo Evropske unije. Uh pri eh, boju proti onesnaževanju zraka, tako naprimer v pariškem sporazumu. Mm, potem smo razširili schemo ETS tudi na mednarodno raven, ampak eh, tukaj je prišlo do goljufi in eh, preiskava Dieselgate-a strani parlamenta pošilja zdaj močan signal zunanjemu svetu. Nimamo take situacije kot v Latinski Ameriki, ki tudi krši standarde. Naša naloga je, da prijavimo vsako kršitev, ki eh, se je zgodila. Zagotoviti moramo, da se spoštuje prepoved odklopnih naprav. In eh, prihodnost Evropske unije je v veliki meri odvisna eh, tudi od te preiskave. Hvala. Grazie, Ehm, preden bomo imeli vozila brez emisij, bodisi električne ali pa na osnovi eh, vodika, se moramo soočati z trenutno situacijo in poskušati moramo najti tehnične rešitve eh, za to, da eh, bodo glede NOx in CO2 ja lahko upoštevane mejne vrednosti. In zato je potrebno, da pri homologaciji na poseben način pazimo na to, eh, da eh, mora biti upoštevana euronorma 6, eh, kar zadeva naprave za čiščenje odpadnih plinov. In 80 mg Eh, NOX-a je treba tudi spoštovati in potrebno se je odzvati tudi na ameriški trg, ampak ameriški trg eh, ima 44 mg in eh, gre pač za uporabo Blue Motion Technology, gre za uporabo naprav čist ki vežejo eno X in ga vežejo v monokularni vodik, ki je popolnoma neškodljiv za človeka in vodo. In to je tisto, s čimer se bomo morali okvarjati pri homologaciji, da se to ne bo več dogajalo. Potrebni je nadzor eh, trga. Eh, in potrebno je eh, testirati tudi real drive emission. Seveda je jasno, če se porablja eh, gorivo pri 130 na uro ali pri 170 ali pri 200 km na uro, da je pač zelo velika razlika, kar zadeva emisije odpadnih plinov. In to je treba kompenzirati za novimi tehnologijami in samo na ta način se bomo dejansko lahko lotili in obladali to temo. Do, um, do leta 2019 eh, eh, bomo pač eh, smeli uporabljati te real drive emission pogoje in te vrednosti se bodo potem zmanjševale. To mora biti naš cilj, skajti sicer bomo imeli v naših mestih zelo nezdravo in zdravje škodljivo klimo. No, ker ste bili vsi zelo eh, pridni, ker ste se držali časa za govor, smo vam eh, dali dvakrat več časa, kot sicer na voljo. Nekaj časa še imamo, če se kdo želi oglasiti. Eh, ne, no, potem pa besedo dobi gospa komisarka, izvolite. Hvala. Vsem se želim zahvaliti za to izmenjavo mnen. Hvala tudi za iskreno razpravo. Ni dvoma, da imamo skupen cilj, eh, vsi želimo uh, v celoti razkriti ta škandal, ga pojasniti in iz njega izpeljati najboljše možne zaključke. Mm, resnica in transparentnost eh, morata biti dve vodilni načeli, ki nas vodita pri tem. Rada bi še enkrat ponovila, da bom naredila vse, kar bo v moji moči, vse, kar bo tudi nujno potrebno, zato da komisija še naprej eh, varuje pogodbe in da ohranja zaupanje v industrijo. Želim pa biti iskrena. Ne želim eh, se iti te igrice eh, kazanja s prstom. Moram jasno povedati, da ne moram sto odstotno reči, da so bili udeleženi tudi drugi proizvajalci vozil. Nimam še dokazov za to. Ne želim kazati s prstom na nje. Veliko pisem je bilo eh, poslanih državam članicam. Poslala sem jih in jih eh, tudi pozvala, pritisnila na nje. Vendar pa nimam nobene pravne moči oziroma pristojnosti za to. Torej, nimam pravne podlage, da bi ukrepala tako, kot ste nekateri rekli. Zelo čudno je, da v nekaterih državah prihaja do uh, obveznega odpoklica oziroma umaknitve vozil, v drugih ne, v nekaterih je to obvezno, v drugih prostovoljno. Mislim pa, da države članice uh, začenjajo razumevati, da morajo biti bolj pregledne in transparentne, da nam morajo dati uh, vse tehnične in druge podatke, ki jih potrebujemo. Njihov angažma je tudi pomemben za nadzor trga, ki je pomemben za prihodni uspeh. Potrebujem zavezo držav članic, prav tako zavezo z vaše strani, da bomo skupaj lahko vzpostavili modern, učinkovit eh, okvir za potrjevanje vozil. Želim tudi biti zelo jasna, tega ne počnem proti industriji. Sama sem komisarka, ki je odgovorna za industrijo. Naredila bom vse, kar bo potrebno, zato da bo avtomobilska industrija cvetela, da bo spoštovana, da bo konkurenčna. Upam, da industrija zdaj eh, začenja razumevati, da moram biti jaz stroga in moramo biti strogi vsi te krize ne bom uh, izkoristila uh, za uh, kazanje s prstom, ampak zato, da se vzpostavi boljše upravljanje, boljša regulacija in izpolnjevanje zakonodaje. Več podarka potrebujemo na, za avtomatska vozila in za čista vozila. Ne želim pa nikogar kriviti. Mislim, da nas to nikamor ne bo pripeljalo z našo podporo in zavezanostjo, pa sem prepričana, da nam bo uspelo doseči cilje. Čas je pravi, zdaj je pravi trenutek, ki ga lahko izkoristimo za podporo naši avtomobilski industriji. Hvala, zdaj pa bosta odgovorila še oba naša poročevalca, najprej gospod Pablo Salva Videgajn. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka. Vsem kolegom se želim zahvaliti za prispevke. Eh, gospodu Gerbrandiju se tudi želim zahvaliti. Mislim, da oba skupaj eh, opravljava dobro delo. Upam, eh, da ga bova tudi dobro zaključila v drugem delu našega mandata. Nekateri ste omenjali pomankljive ambicije tega poročila, ampak rad bi povedal, da gre zaenkrat samo za začasno poročilo, umestno poročilo želimo pa, da je to poročilo tudi predvsem tehnične narave. Gospod Dens je rekel, da se ne smemo boriti med seboj. To je res. Državljani ne pričakujejo od nas, da se bomo tu kregali, ampak da bomo nekaj dosegli v njihovo korist. Moramo izvedeti resnico. Skupaj moramo podati predloge za to, da bomo preprečili to vrstna dogajanja v prihodnje ne moremo tudi dovoliti, da eh, se to poročilo obrne proti industriji. To ne sme biti poročilo proti zaposlovanju in industriji. Eh, mora pa to postati poročilo, ki bo podpiralo okolje, ki bo podpiralo avtomobilsko industrijo in ki bo podpiralo tudi zaposlovanje na tem področju. Najlepša hvala. Altro relatore, onorevole hvala. Še drugi poročevalec, gospod Gerbrandi, prav tako dve minuti, izvolite. You, I... Hvala, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da je bila ta razprava zelo spodbudna. Ni šlo samo za umestno poročilo. To poročilo je bilo omejeno na postopke. Veliko bolj smo govorili o trenutnem stanju preiskave našega preiskovalnega odbora. Zakaj menim, da je ta razprava tako spodbudna? Opazil sem eh, zelo široko skupno razumevanje teh problemov. Nismo še pripravili eh, zaključkov. Eh, to bo izziv za naju s kolegom Pavlom, da pripravimo na koncu eh, skupne zaključke Evropskega parlamenta. Mislim, da smo na pravi poti. Eh, smo pa šele na polovici naše preiskave, veliko eh, preiskav nas še čaka, veliko dela nas še čaka, veliko dokazov moramo še poiskati. Dva elementa bi rad izpostavil. Seb Dans je govoril o um, odgovornosti številnih udeleženih. Veliko je bilo vključenih, ampak na koncu nihče ni odgovoren, tako se zdi, ne komisija, ne nacionalni organi, ne države članice. Mogoče je to eh, tisto bistvo problema, o katerem smo danes govorili. Upam, da ko bomo še globje pogledali v to, bomo lahko pripravili tudi zaključke za prihodnost, eh, ne samo za avtomobilsko industrijo, ampak tudi za druga politična področja. Kolega Ivo Belet eh, pa je, mislim, rekel, da če si ogledamo odgovornost, je eh, v igri tudi nesposobnost držav članic, da prevzamejo odgovornost. Eh, mislim, da je to pomemben zaključek današnje razprave. Kazanje s prstom, da ali ne, mislim, da v dobro delujoči demokraciji in v politiki je odgovornost ključnega pomena. To pa pomeni tudi kazanje s prstom, če je to potrebno. Sam se tega ne bojim, prav tako se tega ne veselim, vendar eh, to kaže na močno demokracijo. In to skušamo tukaj v Evropi skupaj izgraditi. Zato prosim, nadaljujmo s tem delom. Hvala. Hvala vsem uh, udeležencem, obema poročevalcema, gospe komisarki. Uh, razprava je bila res temeljita in poglobljena. Eh, zdaj prekinjam eh, to sejo, nadaljevali bomo ob pol enih. Hvala.